Dobro jutro. Komisar, zasedanje se začenja. Imam sporočilo. Včeraj so etiopijski organi opozicijskega voditelja Erero Godino izpustili po enem letu pripora leta 2016 eh, je bil pridržan na letališču eh, Adisa Bebi, potem ko je bil obiskal eh, Brusel in Evropski parlament. In Evropski parlament je že večkrat v rezolucijah pozval k izpustitvi dr. Godine. Pozdravljamo to odločitev oblasti in ta zbor bo vedno uh, zahteval spoštovanje človekovih pravic. Sedaj pa prva točka na dnevnem redu in to je poročilo gospoda Dantija o izvajanju direktive o poklicnih kvalifikacijah in potrebi po reformi poklicnih storitev. Prosim.